na razlage glasov. Prosim, če odidete iz dvorane tiho. Good morning. This is Tako, sedaj pa razlage glasov. Minuto časa ima Matt Carthy. Prosim. Preden pa začnete. Prosim, kolegice in kolegi, prosim, če se umirite razlaga glasov. Kolegice in kolegi, prosim, umirite se. Carthy, and... Gospod Karti, boste poskusili ali boste počakali? Over... Poskušal bom preglasiti množico. To poročilo je ponudilo veliko priložnost, da bi zaščitili evropske standarde in standarde glede GSO-jev držav kot je Irska. To poročilo bi lahko bilo dobro za interese državljanov. Zdaj pa smo šli v smeri biotehničnih podjetij. Skupine v Evropskem parlamentu so podlegle pritisku sveta in so pohitele s to zakonodajo. Mi v Sinn Feinu in ostali pa tega ne moremo sprejeti. Ne moremo sprejeti tako premetenih vrzeli v pravu ali bi se zahvalil Bojlenu, ki je bil poročevalec v senci in ta je jasno povedal, kakšno je stališče velike večine Ircev in evropskih državljanov v EU. Še naprej bomo skušali doseči kar se da veliko gotovost, da bodo države članice lahko prepovedale GSO-je v interesu naše lokalne pridelave hrane, lokalnega prebivalstva in tako dalje. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Naslednji je gospod Pospišil. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, predsedujoča. Pozdravljam kompromis, ker sem prepričan, da to predstavlja ustrezno rešitev. Rešitev, ki ne bo zadovoljila nobenega tabora, ne tistega za, ne tistega proti omogoča pa državam članicam, da prepovedo gojenje GSO-ja na svojem ozemlju. Mislim, da je to pravo stališče. Stališče, ki bo centralizirano evropsko in bo države članice prisililo, da prepovedo ali pa gojijo GSO celotni. EU, če bi se odločili samo za eno od teh oblik, to ne bi bilo dobro, ker bi potem kršili soverenost držav članic. Stališče Češke, ki jo predstavljam, je tako,

Děkuji, paní předsedající. Hvala lepa, predsedujoča. Pozdravljam rezultat. Glasoval sem za in sicer iz dveh razlogov. Prvič, dobro je državam članicam dati možnost, da same urejajo to področje, tam, kjer zakonodaja Evropske unije ni nujno potrebna. In to je točno tak primer, kjer evropska zakonodaja ni potrebna. In drugič, v nekaterih državah članicah obstaja neupravičena, neznanstvena histerija proti GSO-jem. Ne želim odrekati možnosti prepovedi gojene GSO-jev. Če kdo to želi storiti, lahko to stori, vendar pa ne morejo prisiliti drugih držav, da tudi to storijo. Vesel sem, da bo ta odločitev deblokirala veto na ravni Evropske unije. Hvala lepa, Ford, minuta. Hvala lepa. Če naj nahranimo raztočo prebivalstvo sveta, se borimo proti podnebnim spremembam in boleznim, potem moramo imeti najboljše pridelke in najboljša znanstvena dognanja. In razprava o GSO-jih se nadaljuje že predolgo. Zato podpiram to glasovanje, ki bo vrnilo odločanje v roke držav članic. Regija, ki jo predstavljam sama, ima najboljše znanstvenike na svetu. V Cambridgeu John Ennis, ki je iznašel novo sorto krompirja pa tudi pšenice. To so pridelki, ki bodo nahranili prebivalstvo in zmanjšali uporabo pesticidov. Bolje bi bilo, če bi imeli rešitev, ki temelji na znanosti, po eh, vsem enotnem trgu, prek celotnega trga. Vendar pa, glede na to, da je bila blokada tako dolga, moramo tistim državam članicam, ki podpirajo znanost, dovoliti, da se premaknejo naprej. Hvala lepa. Thank you, Mr. Žalk, for one minute. Gospod Žalk, minuta. Yep le trilogue obtenu dans la Kolegice in kolegi, z 3. na 4. december smo v trialogu dosegli sporazum, minimalni sporazum, ki dopušča državam članicam, da prepovajo gojenje GSO-jev. Vendar ne smemo biti preveč zaslepljeni glede tega sporazuma. Namreč tu ne gre za prvo fazo neke suverenistične politike, ki bi jo vodili v odgovor na GSO-je. Gre za simbolično dejanje, kajti državam članicam domnevno puščamo proste roke. GSO-ji so škodljivi za okolje, nikjer pa ne piše, da bi države članice lahko zahtevale sledljivost GSO-ja, označevanje GSO-jev na proizvodih in tako naprej. Nič se ne omenja možno čezmejno kontaminiranje. Poleg tega je težava GSO-jev tudi težava civilizacije. GSO-ji so instrument, ki ga imajo v rokah multinacionalke za to, da manipulirajo z ljudmi in da kujajo dobičke. Zdi se mi, da bi morali dobro vedeti, da se ta razprava odvija tudi v Rusiji, ne zgolj tu. Hvala. Hvala lepa, gospod Lunaček. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Še vedno so milijoni državljanov, tudi v tej skupni Evropi, ki po letih blokade v svetu in po velikem nasprotovanju v velikih podjetjih so omogočili ta današnji uspeh. In čeprav je to kompromis, je to pomemben korak v smeri Evrope, ki bo brez GSO-jev. Želim si, da bi državljani, nevladne organizacije podprlo 62 regij, kjer že ne gojijo GSO-jev. Začelo pa se to v Zgornji Avstriji, zelenimi, pred 11 leti. Tam se je pred 11 leti začel boj. Želim vsem čestitati danes za ta začetek. Vendar pa kaj nekaj še manjka podjetja bodo sedaj lahko tudi še imela možnost vplivanja na odločitev držav članic. To ni prav. In gospod Juncker in komisar imata možnost, da do maja pripravita predlog. In to mora biti tako. Do maja mora biti pripravljen predlog. Gospa Petir. Hvala, gospa predsedujoča. Vzdržala sem se pri glasovanju o tem predlogu direktive ta direktiva je sicer boljša, ampak še vedno v celoti ne ščiti pravic držav do suverenosti, niti ne ščiti subsidijarnosti. O tem sem bolj podrobno govorila v razpravi. Biti moramo bolj na strani biotske raznovrstnosti in tradicionalnega kmetijstva. Ko gre za genski inženiring, gre veliko krat za to, da se mešajo posamezne sorte in vrste. Ne vemo pa, kako to vse skupaj vpliva na okolje in zdravje ljudi. Multinacionalke želijo zavladati v celotni prehrambeni verigi. S to direktivo smo želeli pokazati, da to ni sprejemljivo, da ne morejo biti enakovredne državam članicam. Žal nam to ni uspelo doseči. Premalo smo se zaščitili pred multinacionalkami in tudi pred potencialnega onesnaženja strani GSO-jev. Evropa bi morala biti bolj modra, izkoristiti bi morala prednost, ki jo ima kot zelena celina. Upam, da bo komisija podala nov predlog, kot je obljubil predsednik Juncker in ob koncu leta bo upam ta predlog stremel k prepovedi GSO-ja. Hvala. Gospa Kiniči, minuta. Madam, you have the floor. Hvala lepa, predsedujoča. Gojenje GSO-jev še vedno sproža burno razpravo, ne zgolj med državami članicami, temveč tudi znotraj držav članic. Javno mnenje je precej razdeljeno glede tega. Predvsem zaradi tega, ker še vedno niso jasni, kakšen je učinek GSO-jev na zdravje ljudi. Besedilo, o katerem smo danes glasovali, je bilo pripravljeno po treh letih pogajanj. Besedilo je uravnoteženo, spoštuje direktivo iz leta 2001, uvaja jasna pravila. Ta pravila bodo zagotovila tudi večjo pravno varnost, ko gre za možnost držav članic, da prepovejo ali omejijo delno ali v celoti gojenje GSO-jev. Državam članicam prepuščamo prosto izbiro. Ta temelji ne zgolj na oceni okoljskega tveganja in na oceni vpliva na zdravje ljudi. Države lahko uveljavijo tudi argumente v smislu vpliva na družbeno-ekonomskem področju in na področju kmetijstva. Predvsem bi morali zaščititi državljane in mislim, da smo s tem predlogom to dosegli, zato sem glasovala za. Hvala lepa, gospod Gardini, minuta. Hvala lepa. Glasovali smo o tem besedilu, ki smo ga čakali kar štiri leta, pa nismo bili tako zelo prepričljivi. Države članice naj bi na podlagi tega besedila imele možnost, da prepovejo ali omejijo gojenje GSO-jev. Mislim, da je zelo pomembno, da smo uporabili načelo subsidijarnosti pri tej izjemno občutljivi temi. Ta tema se nanaša na varnost okolja in tudi na varnost prehrane. Besedilo je bilo odločno podprto odprto strani večjih političnih skupin, kar kaže na to, da je Evropski parlament institucija, ki je občutljiva za mnenje državljanov. Državljani so zelo jasno rekli, da želijo ohraniti zdravo in varno kmetijstvo, kakovostno kmetijstvo. Samo nekaj obžalujem, iz besedila smo izključili vprašanje finančne odgovornosti, v prihodnje se bomo morali k temu še vrniti. Po mojem mnenju je temeljnega pomena predvsem to, da upoštevamo tudi gospodarsko škodo, do katere lahko pride zaradi gojenja GSO-jev, predvsem zaradi vpliva GSO-jev na rastline in pridelke, ki se gojijo v okolici. Hvala. Hvala lepa. Gospa Džufrida, minuta. Grazie. Hvala lepa. Vsi vemo, da je vprašanje o GSO-jih zelo burno, da sproža živahno razpravo. 58 odstotkov državljanov je proti GSO-ju. V pogajanjih sta se izkazali predvsem dve poti. Znanstvena pot in pot tistih, ki podpirajo GSO-jev. Tisti, ki nasprotujejo gojenju GSO-jev, naj bi bili zlobni, naj bi se zgolj bali. Ampak znanstveni svet je tisti, ki ni soglasen glede tega vprašanja. Nima na voljo enoznačnih odgovorov. Zato je zelo pomembno, da se pogovorimo o teh vprašanjih. Žal je bila razprava preveč ideološko obarvana, premalo so se uveljavljali znanstveni argumenti. Nekateri smo spodbujali k temu, da bi na nacionalni ravni opravili poglobljene znanstvene razprave, je pa sporazum ravnotežen, zato sem glasovala za. Hvala lepa, gospod Jar. Hvala lepa, predsedujoča priznati moram, ta kompromis mi ni prav posebno všeč, kljub temu pa sem ga podprl. Podprl sem ga, ker kompromis odraza, odraža politično realnost in predvsem, ker nam omogoča nov postopek, kajti tako kot je bilo do sedaj, ne gre več, da komisija skupaj s svetom sta se vzajemno blokirala. Sedaj imamo postopek, ki je praven in se lahko te težave lotimo. Potem imam željo. Želim si, da bi na tem področju genske tehnologije v Evropi še naprej lahko raziskovali in da bi se udeležili pri oceni tvegan, po mojem mnenju, je premalo biti samo proti, bolje je, če lahko tudi znanstveno raziskujemo in smo lahko udeleženi pri presoji tvegan s tem relativno novim postopkom imamo možnost, da na novo opredelimo nove možnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Goda. Hvala, gospa predsedujoča. Besedilo, ki ga imamo pred seboj, je trojanski kon. Namreč daje vtis, da imajo države možnosti izbirati, kmetijstvo in državljane pa smo pravzaprav s tem besedilom prepustili multinacionalkam. GSO-ji negativno vplivajo na zdravje ljudi, na floro in na fauno. To je dokazano in to je tudi nedopustno. Poleg tega se mi zdi, da je v času globalizacije prišlo še do širjenja GSO-jev na posameznih območjih. Zaradi tega izgubljamo pri raznolikosti okolja, pokrajine in tudi predelkov. Kdo ima od tega koristi? Zgolj nekatere multinacionalke, ki kotirajo na borzi. Nekateri trdijo, da brez GSO-jev ne bomo uspeli nahraniti vsega prebivalstva. To ne drži. Pametno moramo izbirati. GSO-ji so neskladni z suverenostjo držav. Državljani so tisti, ki bi morali suvereno in svobodno odločati o teh zadevah. Mislim, da bi morali na svoji zemlji predelovati tisto, kar želimo in da bi morali otroke hraniti zdravo hrano. Zato sem glasovala tudi za to veselo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Anemans, minuta. Gospod. Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Želimo izboljšati rastline in pridelavo, tudi z GSO-jem. Izogniti pa se moramo monikulturam. To je slabo za celotno področje kmetijske pridelave. Sedaj govorimo o prepovedih na ozemljih držav članic, vendar pa se to ne širi na področje uvoza in izvoza. Torej, lahko se zgodi, da bodo ljudje še vedno izpostavljeni GSO-jem, ker bo pač to prišlo iz ovoza. Potrebno je zaščititi potrošnike in to jasno označiti. Zato sem glasoval proti in zato sem želel tudi razložiti svoje glasovanje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Polčak. Pani eh, mislo predsedkinje. Hvala lepa. Podprl sem ta predlog, kajti menim, da države članice Evropske unije tako pridobijo orodje s to novo direktivo, ki jim bo omogočilo na učinkovit način usklajevati vprašanja, ki so povezana z GSO-jem. Države članice bodo lahko ali omejile gojenje GSO-jo ali pa jih tudi celo popolnoma prepovedale. Trenutne razmere, ki temelijo na direktivi iz leta 2001, ko so GSO-ji bili odobreni za ozemlje Evropske unije, niti postopkov notifikacije ni bilo potrebnih, so bile težavne. Sedaj bomo lahko bolje ocenili tveganja, ki so povezana z gojenjem GSO-jev. In zato mislim, da je zelo pomembno, da smo to storili. Sedaj bomo začeli izvajati načelo subsidijarnosti, o katerem se veliko govori, spoštuje pa manj. Najlepša hvala. Gospod Harkin. Uh, No, glavno vprašanje, ki sem si ga zastavila, ko sem se odločila, kako glasovati, je, ali bomo izboljšali sedanji položaj. In odločila sem se glasovati za to poročilo, ker mislim, da gre za pozitiven korak. Trenutni položaj je povsem nespremljiv. Države članice so lahko predmet tožbo multinacionalk, če prepovedo gojenje GSO. E, eh, mogoče je odobriti kulture čeprav večina držav temu nasprotuje devetnajst držav članic je na primer nasprotovalo odobritvi eh, neke vrste koruze pa je bila ta potem vendarle odobrena ampak zdaj imamo možnost da države članice individualno sprejemajo te odločitve irska se lahko odloči da bo prepovedala gso tudi če se komisija odloči drugače in to je nedvomno najbolj demokratičen način uh, Eh, zdaj lahko irski ljudje se sklicujejo na irskega kmetijskega ministra, ko gre za odločitev o uporabi geso. Najlepša hvala, gospa Zaborska. Najlepša hvala, predsedujoče. Državljani Evropske unije vidijo, da mi kot politiki nimamo enotnega mnenja glede GSO. Po eni strani pravimo, da želimo rešiti problem svetovne lakote in da bo to brez gesov težko. Po drugi strani pa so tu argumenti za to, da bi bili bolj previdni, da moramo upoštevati morebitne negativne učinke uživanja tovrstnih živel. Zato podpiram sporazum, ki bo prinesel spremembo do sedanjega režima in ki bo okrepil možnost izbire za države članice. Gensko spremenjeni organizmi so bili doslej centralno regulirani. Države članice so imele zelo omejen manevrski prostor. Zdaj z novim okvirom pa bo zagotovljeno več manevrskega prostora za države in tudi več pravne gotovosti. To bo nedvomno koristilo tistim državam, ki bi želeli prepovedati ali omejiti uporabo GSO. Najlepša hvala, predsedujoča. Sprašujem se, zakaj EFSA sploh obstaja, zakaj jo imamo, če ignoriramo 25 let raziskav, kljub temu, da smo milijone evrov vložili v ocene GSO. Nimamo dokazov o tem, da bi se pojavljalo kakšno tveganje za zdravje ljudi ali živali. Razumem, da je marsikdo zaskrbljen, ampak naša politika mora temeljiti na znanosti, ne na čustvih. Ta debata eh, temelji na zelenih ideologijah, na prepričanju, da so GSO nekaj umetnega. In eh, s tako možnostjo izjem bomo fragmentirali in še bolj razdrobili notranji trg. Eh, potrebujemo svobodno izbiro, ampak svobodno izbiro za potrošnike. Zato potrebujemo ustrezne oznake o tem, ali nekaj vsebuje GSO ali ne. Eh, tudi pot, eh, proizvajalci imajo možnost izbere in znanost, raziskave, razvoj, eh, inovacije, to je tisto, kar potrebujemo za korak naprej v Evropi. Najlepša hvala. Hvala za eno minuto, gospa Mokloiken. Najlepša hvala ko je govora o GSO, vsi želimo razumne odločitve, ki bodo temeljile na znanstvenih dokazih, ampak vse države Evropske unije ne želijo temeljiti svojih odločitev na trdih dokazih. Z današnjim glasovanjem pa bomo omogočili državam, da same odločajo o GSO. E, Ponovno bodo države dobile vajeti v svoje roke in zato si bomo konzervativci vedno znova zauzemali. Tako da pozdravljam, da so se vajeti vrnile v roke Združenega kraljestva. Najlepša hvala, gospod Wolf. Najlepša hvala, predsedujoča. Ta predlog je predstavljal priložnost, da države članice zagotovijo subsidijarnost in si ponovno prilastijo pristojnost odločanja o uporabi GSO članica konzervativcev je ravno kar povedala, da gre za nekaj dobrega, ampak to ne drži. 50 določb eh, v tem predlogu govori o tem, kako se bodo morale države najprej obrniti na EU, preden bodo lahko same odločale. Pa tega ni želel parlament, to sta želela svet in komisija ki, in vse to ponovno uh, kaže, da gre zgolj za kopico laži. E, nimamo jasnega označevanja, nimamo jasnih možnosti za potrošnike, da bi izbirali, kakšno hrano želijo, nimamo dobrih sistemov za preprečevanje noskrižne kontaminacije in evropski državljani nimajo možnosti zavrniti GSO, če tako želijo, oziroma jih sprejeti, če jih podpirajo. Najlepša hvala, gospod Kelly. Se upravičujem, pravi predsedujoča. Gospod Kelly, pripravite ste naslednji, prej pa gospod Gil. Najlepša hvala. Britanski tisk in številni evropski poslanci so povedali, da gre pri tem glasovanju za vrnitev pristojnosti naši vladi glede rastlin eh, gensko spremenjenih organizmov. Ampak pravzaprav gre za možnost držav članic, da omejijo uh, Eh, uporabo oziroma gojenje GSO, vendar eh, kot pogosto tudi tu ni vse tako, kot se zdi. Glasovali smo pravzaprav o 55 predlogih sprememb, ne o sami zakonodaji. 55 predlogov je bilo v istem svežnju in predlog spremembe 20, ki je edini govoril o okrepitvi pristojnosti, je postal žrtev številnih drugih predlogov. In, eh, Evropa še vedno vlada Združenemu kraljestvu in zato sem nasprotoval temu predlogu. Gospod Kelly. Najlepša hvala. Z veseljem lahko povem, da sem podprl to poročilo in kot ste dejali tudi sami, je bilo tako poročilo potrebno. Več kot polovica poslancev ga je podprla pravzaprav je skoraj 70 odstotkov poslancev glasovalo za in že samo to je močan argument. Države članice zdaj dobijo, dobivajo možnost, da ukrepajo, kot želijo, kar zadeva raziskave in inovacije. V moji državi potrebujemo tako priložnost pravzaprav je nekaj takega potrebno že zelo dolgo časa. Države članice se imajo seveda možnost odločiti tudi drugače. Bistveno pa je, da imajo možnost ukrepati, kot želijo. Sam sem prepričan, da to predstavlja korak naprej, čeprav rezultat ni idealen. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Džambaskim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Glasoval sem za ta predlog, ker se mi zdi razumen. Nova uredba je dobra, je uredba, kakršno potrebujemo. V Bolgariji imajo ljudje veliko pomislekov glede gojenja GSO in tudi glede proizvodov, ki vsebujejo GSO. Čeprav po sedanjem sedajni zakonodaji ne predvidevamo eh, pravil glede umejevanja trženja proizvodov, ki vsebujejo GSO, pa imajo države članice vsaj možnost omejiti ali prepovedati gojenje GSO na svojem ozemlju. In pripričan sem, da morajo države članice imeti pravico same odločati o tem. Kar zadeva Bolgarijo, večino bolgarskih državljanov nasprotuje gojenju GSO. Sam jih pri tem podpiram in pozivam komisijo in svet naj razširita pristojnosti držav članic, ko gre za odločanje o tem, ali želijo gojiti oziroma dovoliti trženje proizvodov, ki vsebujejo GSO in tudi kar zadeva uvoz tovrstnih proizvodov. Najlepša hvala, gospod Coburn. Hvala, predsedujoča ni šlo za glasovanje o tem, ali Združeno kraljestvo lahko ali ne sme gojiti GSO. Gre zgolj za en predlog sprememb od več kot 50, pričemer so vsi ostali usmerjeni ravno nasprotno smer. Evropska unija je še vedno tista, ki odloča. Britanski parlament in samo britanski parlament bi moral biti tisti, ki odloča o GSO. UKIP nasprotuje tudi sporozumu Sejšeli glede dostopa eh, za ribolov, kajti gre za neokolonialističen sporozum. Evropska unija daje denar vladajočim slojem v Sejšelu, na Sejšelih ti pa kradajo ribolovne možnosti svojim državljanom. In, eh, s to zakonodajo se nič ne spreminja, ampak ostaja ravno tako, kot je bilo. Gospod Henen, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zanimivo, ko govorimo o podnebnih spremembah, nam vedno znova dopovedujejo, da je bistveno, da spoštujemo znanstveni konsens. Tisti, ki najbolj ustrajajo in so najbolj glasni, pri tem pa igrajo po drugih pravilih, ko gre za vprašanje gensko spremenjene hrane. Kar naenkrat ne gre za to, kakšen je znanstveni konsens, ampak kaj eh, je po našem občutku najboljše. Ampak gre za demokracijo, ljudje smo tako razumna kot čustvena bitja in morda res lahko kdo trdi, da nekaj ni posem logično, ampak eh, če nekaj nekomu pač vzbuja slab občutek, je tudi to veljaven argument in nesmiselno je usiljevati GSO nekomu, ki tega ne želi. In idealno bi bilo, če bi lahko seveda o tem odločal vsak potrošnik sam sam, ampak če že, eh, če že to ni možnost, potem dopustimo vsaj nacionalna eh, pravila, namesto da enaka pravila usiljujemo več kot 600 milijonov evropejcem. Najlepša hvala, gospod Agnjo, za eno minuto. No, eh, na prvi pogled se zdi vse skupaj enostavno. Imamo priložnost, da vrnemo pooblastila v rokam državam članicam in domnevali bi, da bomo glasovali za. Ampak, če podrobneje pogledate zadevo, stvari niso tako jasne. Komisija bo upletena vsak korak. Eh, pravzaprav šele v še celo večji meri kot doslej, tako da smo se morali pri glasovanju vzdrževati, ampak bistveno, vzdržati, bistveno pa je, da bi morali glasovati o predlogu spremembe 20 posebej, kajti ta bi dejansko vrnil pristojnosti v roke držav članic, pa se je izgubil med ostalimi. Zelo zanimivo bi bilo videti, kaj se bo zgodilo, ko se bodo države odločile prepovedati gojenje gesov ali bodo prepovedale tudi državljanom, da bi uživali živila, ki vsebujejo geso. In eh, kaj bo to pomenilo, ko bo prišla točka, ko bomo ugotovili, da ljudje nimajo dovolj hrane ravno na račun takih pravil. Najlepša hvala, gospod Finč. Hvala, predsedujoča. Odločili smo se, da se vzdržimo pri tem glasovanju. Vedno smo za vrnitev pristojnosti v član, roke članic, ampak tu gre za vrsto predlogov sprememb, ki si med seboj nasprotujejo. Težava je tudi v tem, da bo TTIP eh, konec koncev spodkopal vse, o čemur smo danes govorili. Najlepša hvala, s tem zaključujemo obrazložitve glasov. Imam še eno najavo. Predsednik je strani grških